uh, Lambert, would you like to possibly please? Prosim, torej umirite se, sedite na svoje mesta. Um, take a seat. Sorry to break up your conversation. Se pravičujem, da motim. Včeraj popovdne smo začeli 10 minut kasneje in pri zadnji točki smo imeli že pol ure zamute. To pomeni, da torej se, mora, se je morala komisija vrniti še danes. Od zdaj naprej torej bom poskušala vse začenjati točno. Res bom skušala biti točna. Sicer takšna nisem, ampak bom poskusila. Razširjanje podatkov satelitov za opazovanje zemlje v komercialne namene. Poročevalec je Jens Nilsson, Komisija bo predstavila oceno učinka. Kdo bo predstavljal? Mr. Augusto González Hernández. González Fernández. Nice to meet you. Over to you. Prav, beseda je vaša. Thank you very much. It's indeed Augusto. Hvala lepa, da je res Augusto Fernández González sem, kot ste dejali, predsednica. Naj v kratkem času, ki ga imamo na voljo, izpostavim, kaj je tisto temeljno sporočilo ocene učinka. Mislim, da je pomembno izpostaviti, da je opazovanje zemlje, storitve in podatke na tem področju nujno za okolje, za urbano načrtovanje, za kmetijstvo, za upravljanje z naravnimi viri, upravljanje s katastrofami varnost in obrambo. Sektor je majhen, število podjetij, ki so dejavne na tem področju pri opazovanju zemlje, znaša približno 300, počnejo različne zadeve. Število podjetij, ki nas bolj zadevajo, pa znaša približno 100. To so podjetja, ki porabljajo podatke satelitov za opazovanje zemlje in pripravljajo kartografske storitve, zemljevide in tako dalje. Zaposlujejo teh 300 podjetij približno 5000 ljudi in med temi je velika večina 99 odstotkov teh podjetij MSP. 67 odstotkov teh podjetij pa je mikropodjetij, to pomeni, da imajo deset ali manj zaposlenih. To so torej pomembni podatki, kaj ti, seveda je to potem tudi odvisno, kakšne podatke dobimo od teh malih mikropodjetij. Prižno 700 milijonov evrov prihodkov je in prodaja raste 7 odstotno letno to je dobro, ni pa tako dobro kot v ZDA, kjer je stopna rasti približno 90 odstotkov. Večina teh prihodkov temeli na obdelavi satelitskih podatkov visoke ločljivosti. Ne vemo, kako je to razdeljeno po podjetjih, ki so dejavna v tej panogi. Morda je samo majhno število podjetij, ki zaslužijo največ. Dobro, tega ne vemo. Dejstvo pa je, da so podatki visoke ločljivosti pod nadzorom vlad. Kadarkoli imamo satelitski sistem, ki je sposoben proizvajati podatke visoke ločljivosti, nacionalni organi to nadzorujejo zaradi seveda varnostnih pomislekov. Zadeve so vidne z visoko ločljivostjo, zelo dobro in morda se vidijo stvari, ki jih ne želite, da bi jih drugi videli. To je res tako v EU kot tudi izven. Ker je to tako, smo potem v namenu cene učinka izvedli analizo značilnosti sistemov, ki jih že imamo danes v Evropski uniji. V bistvu imamo tri države članice, potencijalno četrto. satelitskim sistemi visoke ločljivosti in nadzornimi ukrepi za podatke, ki jih dobimo iz teh sistemov. V bistvu ni skupnega razumevanja tega, kaj je visoka ločljivost podjetja, se na tem področju soočajo z dejstvom, da se ne ve točno, kaj to je. Satelitski podatki visoke ločljivosti in vedno, ko kupujejo take podatke, ne vedo, ali bodo predmet nadzora ali ne. In ugotovili smo tudi, da imajo obstoječi sistemi različne ravni preglednosti. Da, nadzor je, vendar pa podjetja na tem področju ne vedo nujno, kdaj bodo potrebni, kdaj bo potreben nadzor in če želite kupiti satelitske podatke visoke ločljivosti, ne veste, ali bo to, bodo to podatki, ki bodo smatrani za varnostno občutljive ali ne, ker ti kriteriji niso javni. Prav tako smo ugotovili, da ko želite dostopati do takšnih podatkov, če izvajajo nadzor nad vami, nimate jamstva, da boste potem doživeli nadzor tudi še v drugi državi članici. Torej ste manjše podjetje, kupite podatke od ponudnika podatkov v določeni državi članici, nad vami je zaden nadzor, potem pa torej ne veste, ali vas bodo spet nadzirali v kaki drugi državi članici, ker, kot sem dejal, ni skupnega pristopa. ni česa takega, kot je prost pretok satelitskih podatkov visoke ločljivosti. Enako velja tudi za srednje in nizko ločljive podatke. Tudi torej, če ne kupujete visoko ločljivih, kupujete srednje in nizko ločljive, kar pa na danes ni varnostno občutljivo, bi rekel. Če želite to kupiti in kupite, potem spet nimate jamstva, da boste, to lahko, da boste s temi podatki lahko prosto razpolagali. Takšno je trenutno stanje. Potem še en dodatni element, ki se je pojavil v analizah, ker so nacionalni sistemi ustvarjeni za nacionalne namene, se zdi, da je tudi lokalizacija podjetij pomembna. Zonalni svetovalec nam je dejal, da 60 odstotkov podjetij, ki delujejo na tem področju, se osredotočajo na tri države članice, ki imajo sisteme visoke ločljivosti in ki imajo tudi nadzorni sistem za dostop do teh podatkov. Dejstvo pa je, da je obseg podatkov visoke ločljivosti, ki je nadziran ali omejen, zaradi varnostnih elementov zelo nizek. Samo en odstotek je dejal ta zunani svetovalec. To je ta odstotek podatkov, ki so omejeni zaradi varnostnih vzrokov. Torej, lahko zaključimo, da kljub temu, da obstaja kar nekaj razlik pri obdelavi podatkov v različnih državah članicah, to v bistvu ni težava. Kaj ti? Tega je tako malo, da za podjetja to ni pomembno vsaj ne prav posebno pomembno. Potem pa smo želeli ugotoviti, ali je to dejansko res. Izvedli smo posvetovanje, komisija je stopila v stik z industrijo, prav tako pa smo izvedli spletno raziskavo med podjetji, za katere se nam je zdelo, da poslujejo s temi podatki. Izvedli smo to torej raziskavo med 47 podjetji, člani Združenja Gersk in 20 jih je odgovorilo. Morda se to zdi malo, vendar pa, če pomislite, da je vse podjetje 100, potem je 20 precej reprezentativen vzorec. In nasprotno s tem, kar bi lahko pričakovali, je velika večina teh podjetij menila, da imajo dostop do sredstvih podatkov visoke ločljivosti omejen. 15 od 20, 8 jih je dejalo, imamo težave, vendar pa ne vemo točno, odkot prihajajo. Lahko je vreme, lahko je kaj drugega. Štiri izmed njih je dejalo, da so težave povezane z varnostjo. ostali pa so dali druge razloge. Zdi se nam torej, čeprav torej so absolutne številke nizke, da obstaja jasen odstotek podjetij, ki imajo težave pri dostopu do podatkov tega tipa. Prav tako smo se z njimi posvetovali glede tega, če si morda želijo skupno opredelitev visoke ločljivosti. Da bi imeli torej pregledni sistem, ki bi jim dovoljeval, da poznajo kriterije, ki določajo občutljivost podatkov, kar se varnosti tiče. Kar nekaj vprašanj smo zastavili na tem področju in velika večina je bila za 12 od 20 podjetij je odgovorilo, da bi bilo smiselno imeti skupno opredelitev visoke ločljivosti. 14 od 20 pa je menilo, da bi bilo dobro imeti skupne kriterije, ki bi jim dovoljevali, da bi vedeli, kdaj so podatki varnostno občutljivi in kdaj bodo nadzirani ali ne. Glede na to je komisija v oceni učinka predlagala, da razvijamo pristop, ki bi vzpostavil pragove za opredelitev satelitskih podatkov visoke ločljivosti, tako da bi torej imeli skupno opredelitev, kaj visoka ločljivost je, prav tako pa bi potem tudi vedeli, kaj visoka ločljivost ni, kateri niso satelitski podatki visoke ločljivosti. In zato bi to pomenilo opredelitev, ki bi dovoljevala podatkom nizke in srednje ločljivosti, da bi bili izključeni iz varnostnega nadzora. Najprej bi torej vedeli, kaj potencialno bi lahko bil predmet nadzora, potem pa tudi, kaj ne. To je zelo pomembno za podjetja. Drugi element tega tako imenovanega zmernega pristopa je bil, da bi vzpostavili podobne nadzorne postopke, ne enake, podobne, in bi dovoljevali podjetjem, da bi vedeli, kako bodo obravnavali zahtevo po podatkih visoke ločljivosti in kako dolgo bo trajalo, da bodo podatke dobili, če je potrebno sodelijske podatke pregledati. In potem končno pristop, ki se ga komisija želi, je, da bi zagotovili, da podatki, ki niso visokoločljivi, prosto krožijo, tisti podatki, ki pa so visokoločljivi, pa naj ne bi bili predmet dvojnega nadzora. Če so že bili pregledani, potem lahko spet prosto krožijo. Rezultati. predlagali smo način, kako se lotiti težav in skušali smo ugotoviti, kakšen je vpliv. Kvantifikacija ekonomskega vpliva je bila zelo težavna, kot sem dejal. Ima to pravko s tem, da, imamo in da obravnavamo zelo majhna podjetja. Ne. Pravzaprav lahko stopimo z njimi v neposredni stik in jih vprašamo, ali bi bilo možno kvantificirati vpliv spremembe na tem področju. Rekli so, da nimajo pač virov, sredstev, da bi to naredili. Naša prizadevanja in zonanjega sodelavca torej niso bila uspešna. Je pa pomembno, da zaključimo, torej pravzaprav je to enostaven zaključek, da če ne bomo nič storili, bodo težave, ki smo jih ugotovili, ostajale še naprej. Prav tako je zonani svetovalec jasno povedal, da če bomo pustili razmere takšne, kot so, obstaja velika verjetnost, da se bo razvilo še več satelitskih sistemov visoke ločljivosti, to je trend, to je jasno. Več držav članic bo spostavilo svoje sisteme, imeli bomo raznolike pristope in bodo obstoječe težave še večje. Za mala podjetja to pomeni, izgubo potencijalnih strank, ker ne morejo, kar se visoke ločljivosti tiče, jamčiti pravočasno zagotovitev podatkov. Ne morejo vnaprej reči, lahko vam jamčim, da boste podatke dobili takrat, ko jih želite. Torej, zaključek je. Ta skupna opredelitev in skupni pristop do postopkov in potem to, da bi zapisali prost pristop v zakonodaji, to se nam ne zdi veliko, dosegli pa bi veliko. Znatno bi izboljšali razmere. Gospa predsednica, naj zaključim. In pozornost osmerim tudi na to, da Evropska unija počne točno to, kar ZDA počnejo že desetletja. ZDA dominira področje opazovanja zemlje, satelitskega opazovanja zemlje. Zakonodajo so sprejeli že leta 1998, zakonodaja se je razvijala, vendar pa celotna država deluje pod enotnim sistemom pravil, enotno zakonodajo in vsi so v enakem položaju, kar se tiče dostopa do satelitskih podatkov visoke ločljivosti. Seveda ZDA imajo tudi politiko, ki je zelo pozitivna do podjetij, vendar pa pomembno je vedeti, da torej podjetja niso soočena z raznolikimi sistemi, kar se tiče dostopa. Mislim, da je to vse, kar bi želel povedati v tem trenutku. Hvala lepa. Thank you, Jens. Hvala lepa, Jens Nilsson. Tak se mi, ki Eh, Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujem se za pripombe komisije. Vemo, da je vesolska industrija in uporaba sredstev za opazovanje zemlje prispevek k temu, da bi v Evropi ustvarili več doslednosti. Zato je taka zakonodaja v Evropi zelo pomembna. Zanimivo je, da bi želela komisija to regulirati sektorsko. Za nas obstaja samo ena možnost. Izogniti se moramo temu, da bi imeli različna nacionalna pravila za nova podjetja, kar bi jim onemogočilo delovanje. Težave moramo reševati na konkreten način kot sem že dejal, pravzaprav imamo samo tri države članice, ki pravzaprav sploh že imajo zakonodajo. Želeli bi si, da bi komisija pripravila seznam, kajti v predlogu bi radi vedeli tudi, kako bi težave potencijalno lahko razrešili. V svetu so razmere jasne, znane, težavne razmere so, čakamo na nadaljne analize komisije, ko bodo te analize pripravljene, pa nas morajo tudi obvestiti. V parlamentu smo odprti, sam sem odprt, prisluhnil bom vsem, ocena učinka me zelo zanima, me pa seveda zanima tudi to, kar boste povedali drugi na tem odboru. Obstaja pa določeno vprašanje, ki je zanimivejše od ostalih. V posvetovanjih s podjetji se je pokazalo, da podjetja niso bila neposredno konzultirana. Morda pa bi bilo seveda dobro, če bi tudi nekatera druga podjetja podala svoje izkušnje. Podjetja se ukvarjajo z obdelavo in uporabo satelitskih podatkov visoke ločljivosti. Gre za to, kako se sploh lahko ti podatki uporabljajo. Mislim, da moramo tukaj biti nekoliko bolj previdni in jasno povedati, da je velika večina podjetij 12 povedala svoje. Razmere so seveda težavne. Ko smo slišali ta velika večina, moramo biti previdni, ker gre vseeno samo za 12 podjetij. Bomo pa sodelovali tu odboru in s komisijo. Van Nistelrooy, prosim. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik spreek in het Nederlands. Hvala lepa, predsednica. Govoril bom nizozemsko za spremembo. Tudi praktično je zanimivo slišati, kako sektori skušajo urediti delovanje znotraj te zakonodaje v našem odboru, lahko ugotovimo, da če želimo ukrepati, potem moramo ukrepati zdaj. Za podjetja bi morali olajšati rast, širitev, če pogledamo v smer, v smeri ZDA, potem vidimo, da je pri nas razdrobitev zelo velika in to onemogoča širjenje in rast podjetij. Tisoče malih podjetij, ki se poskušajo na tem področju IKT, ima težave. Dejali ste, da moramo več vedeti, imeti več podatkov, vseeno pa mislim, da moramo predvsem ukrepati. Evropa z vsemi standardi, ki jih imamo, je nekoč igrala pionirsko vlogo. Zdaj pa smo nazadovali in mislim, da je to tema, ki je pomembna. Mi smo pristojni odbor. Vem, da imamo nekaj težav glede pristojnosti z ITRE, ampak vseeno bi rad povedal danes nekaj. Oglejmo si, kaj je šlo napak v podobnih razmerah Moramo pa seveda ostati dejavni in poročevalec je upravičeno to tudi izpostavil. ZDA to je veliko večja država, vendar pa pri vsakem dosjeju je podobno. Ne želim si seveda nizozemske strategije. Zato bi dejal, da moramo reči, da smo mi pristojni odbor v IMKU moramo pa seveda omogočiti podjetjem rast. To je zelo pomembna strategija. Hvala lepa za študijo, bi rekel. Še prav posebno pa moramo naše parlamentarno delo upraviti in ne zavlačevati. Julia. Julia. I'm uh, content to just uh, listen for now. Thanks. Zaenkrat sem zadovoljna. Če lahko samo poslušam. Hvala. Tako, sedaj pa Evelyn Gebhardt. Ja, dankeschön. Hvala lepa. Ta tema je neverjetno zanimiva in zelo pomembna. In to se seveda dotika digitalnega skupnega trga, ki je izredno pomemben. Prav imate, Van Nistelrooy in tudi Nilsson tukaj moramo najti razumne rešitve za nadaljevanje poti in če to želimo storiti, moramo vedeti, kaj počnemo. Zastavljam si kar nekaj vprašanj. Vprašanja so namenjena Evropski komisiji. Rada bi vedela več o tem, zakaj je predlog takšen, kot je. Po eni strani pravite, na začetku vodnih izjav, da je potrebno imeti evropsko zakonodajo. Ko pa si potem ogledam predlog zakonodaje, je to seštevek 28 ureditev in iz tega potem ne izide ureditev na evropski ravni. Ali ne bi mogli se tega lotiti bolj evropsko? Ali je res čisto nemogoče vse skupaj združiti? To je eno vprašanje. In ko sem potem poslušala, kaj pravi Oettinger kot komisar pristojen za digitalni trg, da tukaj potrebujemo evropske rešitve, da sploh ni več možno delovati nacionalno na tem področju, ker je ta trg enostavno prevelik in ne pozna notranjih meja. Zakaj torej še vedno ta razdrobitev? Drugo vprašanje, ki se ga zastavljam v pozavi s tem, mar ni vse skupaj že zastarelo. Saj gre tukaj samo za satelitske podatke. Tehnika pa se je medtem že tako razvila, da dobivamo podatke z čisto drugih področji, ki niso tako daljena kot sateliti. Torej, ta novi razvoj video brezpilotnih letal, ki se vedno bolj uporabljajo. To mislim, da je tudi pomembno, kar se tiče zagotavljanja javne sfere, oprostite, zasebne sfere državljanov. To je še bolj pomembno kot samo sateliti. Mar nismo nekoliko eh, zaostali, kar se tiče razvoja? Ali Evropska komisija razmišlja, da bi se lotila tudi teh vprašanj, po moje so ta vprašanja tudi pomembna. Torej, ko govorimo o digitalnem skupnem trgu, če si ga resnično želimo, ne smemo, se ne smemo ukvarjati s predvčerajšnjo tehniko, temveč moramo misliti na jutrišnjo. In mislim, da tega sedaj ravno ne počnemo. Še kdo? Sama sem poročevalka EKR na tem področju. Da, naj se nežem to, kar je že bilo rečeno, kar je dejal Nistelroj. Še vedno imamo na skriže pristojnosti z odborom ITREP na tem področju in nekaterimi drugimi tudi. Sedaj je razprava na, preložena na konferenco predsednikov. Najprej je bilo to dano nam, potem ITRE. Gre za prekrivanje pristojnosti. Torej, nekaj točk z moje strani. To je zelo koncentrirana industrija, to ni presenetljivo, kaj ti stroški vzpostavitve satelitskega sistema so visoki. Grejo v milijarde, samo tri države so to že storile, dve želita to storiti, in vemo tudi, da je satelitski sektor eden najhitreje raztočih sektorjev gospodarstva. Rada bi, da bi nadaljevali s hitro rastjo tega sektorja in z gospodarstvom na tem področju Evropi nasploh. Torej me zanima, kaj pravijo tisti, ki upravljajo sateliti, lastniki in podjetja, ki jih izdelujejo. če je logika ta, da moramo skušati zagotoviti, da bodo podatki lažje dostopni po skupnem evropskem pristopu, potem to, to razumem, vendar pa se tudi zavedam, da so podatki zelo občutljive narave različnih, na različnih področjih. In samo zato, ker imajo ZDA politiko tega kateri so podatki, ki so varnostno občutljivi in kateri niso, to ne pomeni nujno, da moramo v Evropi iti po isti poti kot ZDA. Torej bomo imeli tukaj pomembna vprašanja glede pristopa. Razumem, zakaj bi države članice imele potencijalne pomisleke glede varnostnih vprašanj tudi v informacijskih sistemih in omrežjih, kjer so občutljivi podatki, se ukvarjamo s tem. Na papirju to izgleda veliko lažje, vendar pa težave so globlje. Vprašanje. Kaj torej lastniki in satelitska podjetja sama pravijo o tem in zakaj smo izključili Galileo in Copernicus iz tega, ta dva sistema. Če želimo imeti torej enotna pravila, se mi zdi nekoliko nelogično, da bi imeli potem drugačen nabor pravil, kajti vprašanja, ki se navezujejo na podatke in varstvo podatkov, so precej podobna. Komisija, prosim, če odgovorite na ta vprašanja. Hvala, gospod predsednica. Ja, prav imate. Poleg treh držav članici, ki imajo edine možnosti tukaj in pa seveda je treba upoštevati tudi druge in dejansko, kar se tiče posvetovanj, ja, morda prevladujoče je eh, prehudo reči, ampak vsekakor večina pa je bila tistih, glede na vse, ki so odgovorile. Torej, zdaj, ko imamo direktivo pred sabo, pa se že izvaja druga anketa, drugi pregled, ki naj bi bil zaključen v do nedelje. Spet, tudi tu ni ravno velikega odziva, imamo 22 odgovorov. In zanimivo pri tem je, da gredo odgovori v povsem isto smer. Hkrati pa, hkrati pa torej tu ne gre za druga, druga podjetja. E, prvič, prva, prvi pregled je bil ocene učinka in drugič, zdaj kaj podjetja menijo o tem in gospa predsednica, tu gre tudi za satelitske operaterje, videli bomo, kaj pravijo. Torej imamo različna podjetja, ki odgovarjajo zelo podobno. In to je seveda zelo koristno Seveda, stvari so omejene, tu se strinjam. Morda bi lahko storili več, ampak neko uh, sorazmerje moramo tu imeti in zdelo se nam je, da je prav, da se ukvarjamo s tistimi vprašanji, ki zadevajo dostop do podatkov. In ravno zaradi tega ta uh, pristop, ki je evropski pristop, hkrati pa upošteva kompetence pristojnosti posameznih držav, kar se tiče varnosti. Imamo skupno opredelitev vesike ločljivosti, imamo podobne postopke, kar se tiče uh, uh, posredovanja podatkov stališča varnosti, ničesar državam članicam ne usiljujemo, kar se tiče meril, ampak predlagamo, da zauzamemo podoben pristop, uh, kar se tiče podjetij. Sej ne bo 20 pravil, mislim, da se bomo bolj potrudili. Ampak seveda so tudi drugi načini, kako pridobiti podatke z visoko ločljivostjo. Ja, droni oziroma brezpilotna letala. Seveda, tu je velika razlika med brezpilotnimi letali in sateliti. Tu se ne strinjam s tem, da so sateliti tehnologija preteklosti. Ne, mislim, da gre vendarle za tehnologijo prihodnosti. Ampak vsekakor se ukvarjamo z sateliti z pridobivanjem podatkov iz vesolja, od brezpilotnih letal. Gre seveda za prelete eh, eh, nad občutljivimi območji, ki so pa drugačni pri satelitih in eh, brezpilotnih letalih. Sateliti letijo skozi okoli celega planeta, torej tu je velika, velika razlika glede na brezpilotna letala, ki, lahko, ki jim lahko prepovemo prelet prek določenih območij. Ne trdim, da se s tem ne bi, ne bi bilo treba ukvarjati, ampak kar se tiče eh, področja, o katerem se danes pogovarjamo, res potrebujemo nekaj na tem področju. In končno vprašali ste me, zakaj je Kopernikus izključen tukaj. Gre za direktivo, ki se nanaša na države članice. Kopernikus obstaja, z njim se, eh, se ukvarja uredba eh, parlamenta in sveta, ki pokriva celotno to področje. In kar se tiče delegiranih aktov o podatkih, gre tu za zelo podobne akte, praktično identične akte s pristopom v zvezi z direktivo. Torej, ko govorimo o Kopernikusu in o potencijalno visoko ločljivostnih podatkih, se je s tem komisija, je to komisija obravnavala z ustreznimi akti, torej tu pa je zelo podoben pristop kot v zvezi z predlagano direktivo. Hvala lepa. Hvala. Kar bi me zanimalo, so razlike, kako je z različnim pristopom eh, glede do, podatkov, ki jih razširjajo države članice in ki jih razširja Evropska unija. Vidim, da je tukaj nekaj težav, morda z tolmačenjem, angliško tolmačenje. No, I'm getting Danish in my head. Ja, danščino dobivam v slušalke. Like to come back in. Yeah.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 Eh, enoten evropski zakonski okvir za to področje. Še vedno pa obstajajo težave, o katerih moramo razpravljati in jih rešiti. Naj pa povem, da bom eh, s prošvalcem v senci razpravljal še naprej o besedilu. No, bomo videli, kako, kaj bo dodeljeno skladno s poročilom. Right, well, Glasovali bomo ob 9.45, ne bomo glasovali ob 9.45. Torej, najlepša hvala članom odbora, vsem, ki ste zdaj prišli. Samo toliko, da veste, včeraj popovdan smo začeli 10 minut kasneje, do konca sestanka pa smo si nabrali pol ure zamude in obljubila sem vsem, ki so bili danes tukaj na začetku sestanka, da bom danes resnično se poskušala držati časovnice in dnevnega reda. Še eno minuto imamo. Okay. So members who have, um... Torej, člani, ki še niso prišli, so si kupili nekaj časa, kaj ti zdaj bom prosila poročevalca, da se oglosi. Torej, pet minut vam še dam. Olga. Olga, izvoli. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Hvala, gospa predsednica. sej pravzaprav nimam kaj dosti povedati. Najlepša hvala vsem, ki ste bili vključeni v sestavljanje tega poročila. Ni lahka zadeva. Pred kakšnimi tremi leti smo začeli. Spomnili se boste, da smo imeli takrat poročilo na lastno pobudo v odboru IMKO skupaj z odborom Tran. Delo je bilo resnično zelo intenzivno vsa ta tri leta in zdaj smo končno nekje pri koncu, zato bi se najlepše zahvalila vsem kolegom za sodelovanje, za učinkovito sodelovanje, dobro sodelovanje. Hvala tudi italijanskemu predsedstvu. ki je poročilo postavilo na seznam prednostnih zadev. Zelo dobro smo sodelovali na obeh straneh. Torej, najlepša hvala še enkrat in verjamem, da današnje glasovanje pomeni pomemben velik korak proti uh, varnejšim cestam in lahko dokažemo, da je Evropska unija lahko pozitivno deluje za, v smeri varnosti naših državljanov. Še enkrat najlepša hvala za podporo. in verjamem, da bomo vsi podprli to poročilo danes, ne le danes, ampak tudi čez nekaj mesecev na plenarnem zasedanju. Hvala. Um, Mrs. Vanessa Polillo from the Italian presidency, thank you. Would you like to say a few words? Gospa, torej predstavnica italijanskega predsedstva. Buongiorno a tutti. Onore... Hvala predsednica, dober dan vsem skupaj. zahvalila bi se poročevalki in poročevalcem v senci, hvala za sodelovanje skozi celoten potek pogajanj. Konec konca smo le prišli do dogovora in tu bi se zahvalila tudi generalnemu sekretarjatu sveta ter sekretarjatu odbora IMKO in vsem, ki so pomagali, da smo prišli do tega dogovora. Končno najlepša hvala tudi komisiji, ki nam je pomagala, da gremo čez nekatere zelo težke točke. Gre za pomembno zadevo za evropske državljane, ki bo bistvena pri zmanjšanju števila mrtvih in poškodovanih na naših cestah. In eh, prek tega sistema, eh, ki bo dostopen prek telefonske številke 112, bomo lahko preprečevali tudi zastoje, ki so posledica nesreč in torej izboljšali nasplošno stanje na cestah. Dogovor z Evropskim parlamentom v zvezi s tem besedilom je bila naša prednostna naloga. Zdaj postopek pospešujemo v svetu, zato da bi bilo besedilo čimprej sprejeto in z veseljem lahko povem, da bomo politični dogovor o tem sprejeli 17. decembra, kar pomeni, da lahko imamo skupno mnenje pripravljeno v februarju in da nam lahko to omogoči, da se o tem glasuje že marca na plenarnem zasedanju. Potem pa lahko objavimo to pomembno uredbo. Takoj zatem najlepša hvala za vaše prispevke, za sodelovanje. In torej hvala še enkrat za dogovor. Res gre za pomembno zadevo. Hvala. Um, just so it's one single vote. Gre za enotno glasovanje o rezultatih tega pogajanja. The vote is open. Well, it should be open. Ah, there's one. Um eden od SND je preveč. Okay, Glasujemo. Konec glasovanja. Okay. Trideset za, eden proti, dva vzdržana, kajti moja kartica ni delovala. Hvala lepa. Ok. Odlično. Thank you very much to the... Najlepša hvala še enkrat poročevalki in eh, pogajalski ekipi, še posebej poročevalki za delo tudi z še dvema odboroma parlamentarnima, torej bilo je težko resno delo. Hvala Olga še enkrat. Um, Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev komisije o oceni učinka v zvezi z družbami z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Gre za, torej pristojni odbor je odbor Juri, Pascal de Grandes je eh, poročevalec iz odbora De Grandes Pascual iz odbora Juri. Aha, vidim tukaj tudi našo poročevalko. Pozdravljeni. Gospod Kurc iz komisije bo predstavil to zadevo, ali imamo prosojnice, predstavitev je tudi pred nami odlično. Ali je prav, da damo takoj besedo komisiji? Tako je. Neposredno ima besedo komisija. Najlepša hvala, gospa predsednica. Naj začnem z kontekstom te pobude. 98 odstotkov vseh podjetij je majhnih in srednje velikih podjetij in 56, 65 eh, odstotkov delovnih mest zagotavljajo MSP-ji. Ampak še vedno obstajajo številne možnosti, ki niso izkoriščene, zato menimo, da če tukaj le pogledate, vidite, da samo 2 odstotka MSP-jev vlaga v tujini, torej da vzpostavljajo podjetja zunaj svoje države delovanja. Menimo, da je to zelo nizka, preniska številka in da bi lahko tu storili kaj več. Ampak kako? Še posebej, če upoštevamo podjetniški duh, kako je s podjetniškim duhom v Evropi, ki je nekoliko v zaostanku v primerjavi recimo z duhom podjetništva v konkurenčnih državah zunaj Evropske unije. Zato bi radi v zvezi s tem nekaj storili, to je tudi ozadje komisijnega predloga, namreč da bi ugotovili, kako poenostaviti življenje in delo MSP-jev, kako lahko okrepimo podjetniškega duha in dejansko zakorakamo v digitalno ero. Če mlade podjetnike vprašate, kaj si v resnici želijo od zakonodaje na področju eh, podjetij, torej gospodarskih družb. In seveda tu so številne zadeve, ki jih moramo rešiti, če želimo okrepiti rast in povečati število delovnih mest. Ampak kar se tiče zakonodaje gospodarskih družb, si tukaj želijo imeti tudi možnost, da bi podjetja eh, z čim manjšim kapitalom ustanovili prek spleta, zato da bi bile stvari bolj preproste tudi pri čezmejnem delovanju, da bi lažje delovali prek meja. In ta manifest so zapisali najbolj uspešni podjetniki, torej tisti, ki so ustanovili podjetja, ki predstavljajo več kot 50 odstotkov novih delovnih mest v Evropski uniji. Torej, kako se spopasti s tem nizkim investiranjem v digitalni dobi, in s tem šipkim podjetniškim duhom v primerjavi z drugimi državami po svetu. Pogledali smo, kakšne so možnosti v tej oceni učinka in ena od možnosti je oblikovanje novega evropskega zakonskega eh, obrazca oziroma načina za, obli, za izboljšanje že obstoječih zadev. To se je nam izkazalo kot zelo problematično. Kajti za eh, oblikami evropske zakonodaje na področju gospodarskih družb je dolga zgodovina, nacionalne zakonodaje in tako naprej, torej zelo težko bi se bilo pogajati o tem, eh, tu pa naj povem, da parlament ni neposredno upleten v takšna pogajanja. Poleg tega pa zelo pogosto ustrezne gospodarske družbe niso, se jih ne uporablja eh, po celotni Evropski uniji, le v nekaj državah se ta princip SE uporablja. Torej druga možnost, smo jo, o kateri smo razmišljali, je harmonizacija zakonodaje o gospodarskih družbah v zvezi z podružnicami, ki so omejene le na MSP-je kot ustanovitelje, ampak to se nam je pa zazdelo preveč omejujoče. Še vedno bi se bilo zelo težko pogajati in hkrati bi bilo to zelo omejeno, zakaj bi se omejili le na podružnice. In 98 odstotkov MSP-jev bi pravzaprav od tega ne imelo dovolj Torej, tu bi si želeli nekoliko bolj odprte ukrepe. In končno tretja opcija, katero, s katero smo se ukvarjali, je bila harmonizacija v zvezi z vzpostavljanjem podružnic pri različnih vrstah gospodarskih družb, torej da bi bila tu neka harmonizacija, ki bi bila zelo široko zastavljena. Tudi tu smo se pogovarjali z državami članicami, pogovarjali smo se z različnimi deležniki, in izkazalo se je, da je tudi to zelo problematična opcija zaradi številnih dolgih tradicij po državah članicah, kjer imajo točno določene konkretne modele, torej da bi potem mi imeli nek enotni model, bi bilo zelo težko. Ena možnost je seveda bila, da ne naredimo nič, da torej ustanovitelji podjetij pač še vedno še naprej ugotavljajo, da je zelo drago ustanoviti podjetje v tujini in bi pač se bili soočeni z 28 različnimi zakonodajami o gospodarskih družbah. Ko smo vse to povezali, razmišljali o tem, kako bi prišli do nekega evropskega pristopa, hkrati pa še vedno upoštevali nacionalne zakonodaje, in se res, in da bi torej pa vendarle odgovorili na tiste, le tiste elemente, ki so pomembni za čezmejno vzpostavljanje uh, podružnic, da pa se ne bi omejili le na to, potem smo prišli po, pa do tako imenovanega SUPA, SUP, torej gospodarske družbe z enim družbenikom, Torej, ne storiti nič ni bila opcija, kajti državljani od nas pričakujemo, da bomo nekaj storili, da bomo omogočili, olajšali eh, dejansko spostavljanje eh, oziroma kreiranje rasti novih delovnih mest. Ne želim reči, da bo ta predlog sam po sebi omogočil oblikovanje novih delovnih mest. Seveda potrebujemo neke makroekonomske ustrezne pogoje, potrebujemo druge reforme, ampak to pa bi bil en korak, en kamenček v mozaiku, pa vendar pomemben kamenček v mozaiku na tej poti, ki bi prispeval k izboljšanju, olajšanju oblikovanja in ustanavljanja podjetij čez mejo. Kaj pravzaprav je sup? Gre za kompromis med evropsko, evropskim in nacionalnim pristopom. Prosili smo države članice, da nam povedo, kako je pri njih kako so te stvari urejene pri, nis, pri njih, kako bi pa potem na tej podlagi lahko prišli do skupnega pristopa in to je, eh, to je bila opcija, ki jo je potrdilo oziroma podprlo 57 odstotkov deležnikov, še posebej se so, bile, eh, so se s tem strinjala podjetja in pa združenja eh, delodajalcev oziroma poslovna združenja. Cilj tukaj Cilj predloga je, da spodbudimo več podjetniškega delovanja, da olajšamo čezmejno delovanje, povečamo naložbe v tej smeri, da resnično upoštevamo, da smo v digitalni dobi in da uresničimo stvari, ki do sedaj niso bile uresničene, pa bi lahko bile. Kaj pravzaprav predlog ponuja? Ponuja pravila, ki so najbolj pomembna pravila, pomembna pravila za čezmejno poslovanje. Torej ne harmoniziramo kar vsega povprek in ničesar ne nadomeščamo. Prosimo le države članice, da omogočijo možnost, da bodo ustanoviteli podjetij lahko stvari počeli lažje. Če bodo to želele, bodo imele možnost, bo, bo nek obrazec z skupnim imenom, z nekim, neko predlogo, uh, Eh, statutov, z možnostjo registracije online, z majhnim eh, začetnim kapitalom oziroma najmanjšim kapitalom in z skupnimi pravili. Torej, to je bil odgovor na ta manifest poslovnežev oziroma podjetnikov, ki so si želeli imeti boljšo, lažjo možnost za ustanavljanje podjetij čez mejo. Torej, tu imamo pravzaprav ponudbo, neko izbiro dajemo na voljo za države članice, kako lahko vključijo zdaj neko novo obliko gospodarske družbe ali pa lahko nadomestijo svoje obstoječe rešitve z novo obliko. Hkrati je pa to tudi izbira za podjetnike. Če želijo to uporabiti, lahko to storijo, če ne, pa še vedno lahko se odločijo za nacionalno zakonodajo, čeprav mi verjamemo, da če se želijo širiti čez meje, v, torej namesto da bi se soočali z 28 različnimi zakonodajami, je za njih bolje, bo za njih bolje, da uporabijo to obliko. Tukaj le vidimo tipični, tipično majhno srednje veliko podjetje. Ustanovljeno v eni državi članici, želi si iti preko meje. Če pa meni, da želi neko bolj trdno obliko, potem je to seveda podružnica in takšna podružnica v tujini bi bila sup societas unius persone. Torej, ali je to priložnost ali nevarnost? Kar nekaj komentarjev smo že slišali, sem že slišal, tudi v Evropskem parlamentu, tudi na uh, uh, zaslišanju na odboru Juri. In tu se sprašujem naslednje. Kar nekaj kritik, ki sem jih slišal, so pravzaprav v zvezi z tem predlogom. Kajti Veliko smo že povedali o tem predlogu, da iz namenjenem izboljšanju eh, stanja eh, na področju eh, tako imenovanih podjetij nabiralnikov, da ni dovolj zaščite za posilodajalce in tako naprej in tako naprej. Nasprotno, tukaj ta predlog daje več, ponuja več tudi stališča pranja denarja. Ponuja zelo visok standard varovanja posojilodajalcev, kaj ne gleda le na preteklost, gleda tudi v prihodnost, ima neke prospektivne teste v zvezi z eh, solventnostjo, ki morajo biti neke, neke preizkuse, ki morajo biti opravljeni vnaprej in tako naprej. Zdi se, da je tu kar precej nerazumevanja možnosti in olajšav, ki jih prinaja. Torej, ali gremo tu navzdol? Ne, v resnici gremo v smeri modernizacije. Če pogledamo, kaj se je v zadnjih letih dogajalo v večini držav članic, potem vidimo, da so poenostavile zahteve, zmanjšale minimalni, eh, najmanjši kapital, omogočile eh, spletno registracijo. Te stvari že obstajajo to ni zamisel komisije, seveda smo mi tu ambiciozni, ampak v resnici te stvari že obstajajo. Kar nekaj držav članic je že šlo v tej smeri. Torej, če pogledamo najnižji kapital zahtevan v Evropi, vidimo, da je trend takšen, kot ga prikazujemo. Če menijo države, da z minimalnim kapitalom eh, ščitijo zašč, uh, uh, upnike. Ni tako. Če dobro pogledamo v vprašanje minimalnega kapitala, se zdi, da se, bodo, da se bo večina deležnikov strinjala, da je tukaj tu neko druge varovanje. Tu gre za knjižno vrednost, ki pa v resnici ni dostopna stališča likvidnosti. Kar se tiče spletne registracije, vidite, da vse države imajo elektronsko registracijo, saj na nek način omogočajo to storitev. Seveda so tu nekateri posredniki v številnih državah članicah, ampak v 16 državah članicah pa že obstaja neposredna spletna registracija, registracija od ustanovitelja do registra. So nekatere omejitve, nekatere uh, izjeme, ampak registracija prek posrednikov, prek notarjev do registra, ampak vsekakor sistemi že obstajajo. Torej, kaj skuša ta predlog ponuditi, kar se tiče spletne registracije, namreč želi zagotoviti, da lahko to ustanovitelj naredi tudi prek čez meje, nadaljavo, seveda z vsemi potrebnimi varnostnimi uh, ukrepi, uh, ki bi jih ki bi zahtevali določene postopke za, na nacionalni ravni. Tisto, kar pa nas zanima, je, da imamo možnost spletne registracije. Kako se potem ta registracija organizira po posameznih državah članicah, seveda prepuščeno njim. Če potrebujejo nekega notarja, pravnega zastopnika in tako naprej. Ne, dobro, to lahko, to ni stvar predloga. Ampak gre za rezultat, ki ga mi želimo doseči. Torej, ta obveznost obstaja kar se tiče številno, eh, pogosto zastavljenega vprašanja o ločitvi eh, eh, eh, sedeža in pa registriranega, eh, eh, registracije podjetja, komisija je vedno predlagala do sedaj, da se to lahko loči in ta predlog je skladen z politiko, ki jo zagovarjamo že nekaj let. smo pa seveda odprti tu in pripravljeni na predloge, da se to bolj podrobno pregleda, razmisli o tem. Ja, seveda, zakaj ne? Ampak naj vas spomnim na nekaj. Kar se tiče podjetij, ki prihajajo, že obstaja sodna praksa sodišča, namreč, ko govorimo o registriranem eh, sedežu in sedežu nekega podjetja v drugi državi, torej te stvari so že bile obravnavane In v številnih državah, tudi v Nemčiji, naprimer, je možno razdeliti, ločiti ti dve postavki. To je seveda prepuščeno nacionalni zakonodaji. Tudi v tem predlogu, kajti na začetku smo resnično se želeli ukvarjati samo z bistvenimi elementi ustanovitve eh, eh podjetja v tujini oziroma čez mejo. Tu ne gre za prenos podjetja, ne gre za mobilnost v strogem pomenu besedo, besede. Ne. Tu pravzaprav ne gre za mobilnost, ampak za, za pristop, ki, nam, ki zahteva manj potem ravno z tega stališča sprememb v nacionalni zakonodaji. Bomo pa seveda tu veseli vseh predlogov parlamenta. Kako pa z zaposlovanjem, z podjetji nabiralniki in tako naprej. Zakonodaja o gospodarskih družbah se nam ne zdi najbolj primerno orodje za poseganje na trg dela oziroma na zaposlovanje, ampak seveda, vi si tukaj. Tu komisija ne želi spodbujati eh, nasilo samo zaposlovanja, ne, posem podpiramo boj proti tistim, ki pravzaprav silijo ljudi, da se samo zaposlujejo. Vsekakor. Ampak to je zunaj zakonodaje o gospodarskih družbah. To je namreč pojav, ki se pojavlja kljub dejstvu, da imate Eh, eh, zakonodajo, ki, je, ki omogoča zlahka ali pa stežka oblikovanje gospodarskih družb. Imamo torej, torej tukaj SP-je, ki, ki nimajo nobenih omejitev odgovornosti in ki ne bi bili s tem pokriti z, z SUP-em. Seveda nam je jasno, kakšne so težave uh, z prisilnimi samozaposlitvami in tukaj bomo z veseljem sodelovali v boju proti temu. Ampak nikakršnih dokazov pa ni, da v državah, kjer imamo spletno registracijo, kjer so neke predloge, kjer je najnižji eh, minimalni kapital, da so zlorabe bolj pogoste kot drugot. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Thank you, Manina Minci good morning. Um, this has been a very, very interesting. Hvala lepa. Dobro jutro in dober dan. Ta predlog je zelo zanimiv in obravnavam ga z odprtimi očmi in odprtega duha. Ob analizi ugotavljam, da prinaša prednosti in slabosti. Objektivni, pošteni in pravični moramo biti pri tej analizi, zato da bo končni rezultat dejansko zagotavljal rast. Kot sem dejala, odprtega duha sem. Komisija je izbrala zanimiv pristop. Jaz prihajam iz malega gospodarstva in vem, da je za mala podjetja širjenje čez mejo pogosto velika težava. Zato obstajajo zakonske ovire, stroški so visoki in to preprečuje majhnim podjetjem pri širjenju. In zato načeloma podpiram ta predlog. Res je treba olajšati čezmejno delovanje, saj to izboljša konkurenčnost. Večja konkurenca eh, je tako na trgu in to prinaša koristi za potrošnika. To je naš glavni cilj. Potencijal notranjega trga, enotnega trga, je velik. Nismo ga še izkoristili pravzaprav je težko vedeti, kakšen ta potencial sploh je. Vemo, da je velik, zagotovo ga še nismo izkoristili. Majhna in velika podjetja, podjetnik in podjetnja, ki želijo razširiti svoje dejavnosti, se soočajo s fragmentacijo že digitalnega notranjega trga. Tudi tu je potencial velik. Treba jim je pomagati za torej. da bi lahko zagotovili gospodarsko rast, je bistvenega pomena podjetništvo. Pretekli teden je predsednik Juncker v Strasburu predstavil pot naprej za digitalno rast. Ta pomeni velik delež rasti, ki jo nova komisija želi spodbuditi. Nisem pa prepričana, ali je ta predlog res tisto, kar bo to rast spodbudilo. Izboljšana fleksibilnost za širjenje MSP-jev lahko storimo, vendar pa ne na račun zaposlenih ali upnikov. Ta predlog, kakršen je, bi po moji presoji lahko spodbudil kršitev pravic delavcev in upnikov. Na en izmed prosojnici je eh, komisija dejala, da je 50 odstotnikov deležnikov podprlo ta predlog. Zanima pa me, ali so bili sindikati, nevladne organizacije in delavci sodelovali v posvetovanju. Zanima me, kdo je teh 50 odstotkov in kdo je sploh sodeloval. ta predlog v tej obliki, v kateri je, to povdarjam, ker verjetno lahko besedilo izboljšamo, eh, ohranimo pa bonafide pristop, bo spodbujal eh, ogibanje plačila davkov, kršenje pravic delavcev, poslabšal bo vodenje gospodarno upravljanje podjetij. Zanima me, zakaj bi radi s tem mehanizmom te možnosti še razširili. Mislim, da bi jih morali omejiti, ne pa ustvariti novih možnosti za to, da bodo velika podjetja lahko plačale še manj davkov, kako bodo še laže našle možnosti, da se izognejo plačilu davkov. Glede, ta predlog se ne omejuje na majhna srednja velika podjetja, vse čas o njih govorimo, vendar pa je to na voljo tudi velikim multinacionalkam. Ne verjamem, da sicer velika podjetja potrebujejo tak predlog za to, da najdejo najugodnejšo možnost za se in za svoje interese. Se ne pravim, da počnejo kaj nezakonitega, ampak dovolj možnosti že obstajajo za družbe z omejeno odgovornostjo in za multinacionalke, da se razširijo in so čezmejno dejavna. Ni dovolj zbranega dokaza za to, da bo kaj takšnega izboljšalo čezmejno delovanje majhnih podjetij. Podjetnik, ki želi biti uh, sodol, uh, dejaven v čezmejnem okviru, uh, potrebuje to možnost, vendar pa stroški niso glavna ovira. Eh, SUP ni nujno, da bo spodbudil takšno delovanje. Med 230 do 650 milijonov evrov pravi komisija, da bi ta predlog privrčeval. Čeprav me dokazi za to ne prepričajo. Dobro bi že bilo samo ni pa za to dokazov. Potem razlikujete med registriranim sedežem in glavnim sedežem podjetja, dejanskim sedežem. To spet lahko spodbuja zlorabe. Jaz mislim, da se vsako zakonsko besedilo lahko uporabi ali zlorabi, zato se mi ne zdi to eh, nekaj čudežnega potem je tu minimalni zahtevani kapital za ustanovitev podjetja. E, zapisali ste, da v velikih državah e, minimum en evro. Vendar pa je to In tako mi pravijo mnogi, ki se s tem ukvarjajo, notari in drugi element, ki verjetno ne bo zagotovil uspeha eh, te nove oblike podjetja, zaradi tega, ker eh, pravzaprav omalovožuje pomen takšnega podjetja. Zaradi tega, ker se zahteva minimalni kapital enega evra, eh, se ne bo noben resni podjetnik izključno odločil prav za to obliko podjetja. Mislim, da je to napačen pristop. Po drugi strani se pa strinjam, da je prav, da obstajajo matrice za ustanovitev podjetij. Danes eh, res obstaja 28 sistemov za ustanovitev podjetij, zato poenotenje zagotovo pomeni prednost. Lahko bi še dolgo govorila o teh zadevah, saj so mi blizu Prepričana pa sem, da moramo, da se zdi, da se s tem išče rešitev, preden bi ugotovili, v čem je sploh problem. Zato mislim, da se moramo malo ostaviti in z razdalje pogledati na celo sliko, skušati ugotoviti, kaj omejuje podjetništvo, ki ga manjka v Evropi. Kakšna je razlika med evropskimi podjetniki Eh, in azijskimi ali ameriškimi, zakaj zaostajamo, ali bo sub res rešitev, oziroma ali dajemo tistim, ki radi zlorabljajo sistem, še eno možnost, da ga bodo zlorabili. Okay, um, Zdaj so na vrsti poročevalci v senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča prepričan sem, da je treba poenostaviti stvari in izkoristiti potencial, ki jih ponuja notranji trg. Jaz mislim, da je trenutni predlog sub korak v pravo smer v smislu standardizacije, v smislu digitalizacije, vidim v tem predlogu samo pozitivne elemente. Tudi minimalni zahtevani kapital enega evra je po mojem lahko spodbuda za ustanovitev novih podjetij. To je tisto, kar potrebujemo. Spodbuditi je treba podjetništvo. Spodbuditi je treba inovacije. Poenostaviti je treba upravne postopke. Če boste podjetnike vprašali, kaj je po njihovo največja ovira, za ustanovitev podjetja vam bodo rekli, da so to upravne uvire in stroški. Torej, te uvire je treba odpraviti. Ta predlog se po mojem razvija v pravi smeri in zato eh, je eh, moja podpora enoznačna. Mislim, da moramo danes skušati storiti vse, kar lahko, da bi eh, izkoristili potencial, ki ga ponuja notranji trg. Ta predlog je eden izmed redkih, ki odpravlja ovire na poti proti poenotenju, proti standardizaciji. Jaz se zauzemam za enotne standarde na notranje trgov. Moram pa hkrati povedati, da se ne zauzemam za eh, poenoten davčni sistem. Postopke je treba standardizirati. To je že res. In sup je eh, prav to. Le nekaj me skrbi, to pa je spletna registracija. V predstavitvi smo slišali, da je v mnogih državah članicah spletna registracija mogoča. Vem pa, da so postopki za ustanovitev podjetja zelo raznoliki po državah članicah, zato zastavljam vprašanje. kako dolgo traja in koliko stane, da se ustanovi podjetje v državah članicah, oziroma ali bo ta predlog ponotil tudi eh, postopek za ustanovitev podjetij. Antonis. <laughs> Uh, po prispevku SND uh, eh, sem še bolj zaskrbljen socialdemokratska politika ni bila uspešna, še posebej, ko govorimo o sindikatih. Ja, treba je liberalizirati trg, potrebujemo dobro delujoč notranji trg. Ampak treba je zaščiti pravice delavcev. Če bomo preveč regulirali, če, bomo, če želimo zaščititi minimalni eh, eh, dohodek, smo v bistvu dokazali, da stvari ne delujejo. To je sicer pogumen korak naprej. Spletna registracija je nekaj odličnega. V Estoniji je tudi državljanstvo uh, digitalizirano, kar je očitno. Ena majhna državica vodi uh, svet eh, s uh, svojimi idejami, uh, optimizmom in svobodo. Mladim podjetnikom je treba dati možnost, da odprejo podjetje za en evro. To je nov svet. Eh, nikar naj ne bo mladih strah ustanoviti podjetij, naj jih ne bo strah sindikatov. Svet se spreminja, velika podjetja niso v Evropi ne vem kako zelo uspešna. Tudi velika podjetja in premog, to je zastarelo. Majhna podjetja, Apple, Google, to so najbolj uspešna podjetja na svetu. Takšna podjetja potrebujemo v Evropi. Zato liberaliziramo uh, eh, uh, eh, trg. Poglejte Apple in Google. 700 milijard evrov uh, sta vredni te podjetji. Zakaj nimamo takšnih podjetij v Evropi? Zakaj nismo še boljši kot američani? Bodimo bolj liberalni. Manj sindikatov, manj regulacije, prost dostop. To je tisto, kar je treba uh, ustvariti. Zato se jaz zauzemam. Um, okay, I'm getting a growing list. Vse več ljudi se je javilo k besedi. Jaz sem uh, tudi pri tem besedilu vprašal o senci. Mislim, da je res zelo pomembno, da majhnim in srednjim velikim podjetjem delovanje olajšamo. Še posebej v izjemno težkih gospodarskih časih. Posamezniki, ki so ostali brez službe, si želijo morda ustvariti svoje podjetje in to je treba spodbojati, ne pa, da se zaposlijo na črno. Posameznikom, ki želijo biti dejavni, morajo to možnost imeti, pomagati jim moramo. Še posebej, kadar gre gospodarstvo slabo, so nova podjetja lahko motor in gonilo za rast. To je čisto nekaj drugega, kot so multinacionalke in pa navidezna podjetja, ki zlorabljajo sistem za to, da se izognajo davkom. To ni tisto. Mi moramo mehnim podjetnikom dati možnost, da si hitro ustanovijo podjetje, zato da so lahko eh, organizirani, da lahko uh, trgujejo na podjetju legalno in legitimno. To je pomembno. Komisija nam je povedala, da v mnogih državah že mogoča spletna registracija podjetij. V mnogih državah obstaja tudi eh, minimalni, simbolični minimalni kapital enega evra. Zato, če vam podjetje propade, to potem eh, ne bo pomenilo, da vam bojo zarubili hišo, če imate eh, omejeno odgovornost in če je kapital en evro, je to res simbolično. Mene zanima, ali je komisija v svoji oceni učinka razmislila, kaj bi bilo, če bi zahtevalo minimalni kapital, ki bi bil malo višji, 100 evrov, 1000 evrov, 30 tisoč evrov. Mene zanima, kaj bi se zgodilo. Jaz bi rada videla, da so stvari čim bolj preproste. Vem, da obstajajo tveganja, vem, da uh, je vedno mogoča zloraba, ampak vseeno mora biti stvari dovolj preproste. Seveda, če bo na koncu to eh, nakrašena božična jelka, z drugimi besedami, da bo eh, vsak državi še sto različnih postopkov, bo to brez veze. Treba je dati možnost ljudem, da, se, da si ustanovijo podjetje, bonafide, eh, podjetniki so to, ki ne bodo zlorabljali um, ehm, prvic delavcev in se ne bojo ogibali davkom. Uh, če bo to kaj takega, na koncu sem jaz za. Če bo to nekaj, kar bo spodbujalo podjetništvo, ne pa, da bomo uh, imeli fragmentiran sistem, ki bo mogoče zdrave. Uh, zeleni so na vrsti gospa Reda. Mi, uh, eh, poročevalce v senci, še nismo uh, imenovali, lahko pa jaz komentiram. Uh, to predstavitev. Poročevalka je povedala nekaj zelo zanimivega. Če želite oceniti, kakšna so potencijalna tveganja, eh, potem se je treba posvetovati tudi z nevladnimi organizacijami, sindikati in drugimi. Če tega pri oceni učinka še niste storili, lahko to storimo v odboru. Prav tako naj opozorim še na nekaj. Spletna registracija podjetja je zagotovo nekaj dobrega, če je njen namen poenostaviti registracijo podjetja. Vendar pa smo v Estoniji eh, opazili, da elektronsko državljanstvo še ne pomeni, da postaneš državljan na spletu. Ne, imamo samo eh, poenostavljene postopke eh, elektronske identifikacije državljanov. To sem želel upozoriti. Eh e-državljanstvo v tem smislu pri nas poznamo. Na vsak način je, pre, je treba ugotoviti, ali bo ta eh, predlog kakorkoli vplival na pravice delavcev, ali bo spodbujal ogibanje davkom, zato da eh, na koncu ne bo prišlo do zdrav. Jiri Mastalka, Fodi. Jiri Mastalka, Guje, nimate komentarjev? Prav. EFDD tudi še ni imenoval pračalca v senci frau predsednica. Najprej bi se poročevalki rada zahvalila za obravnavo tega vprašanja, ki zagotovo ni preprosto. Res je. Vsi si želimo dobro delujočega enotnega notranjega trga, ki bo koristil tudi majhnim podjetnikom. Hkrati pa moramo zagotoviti spoštovanje pravic, socialnih pravic, pravic delavcev. Predlog, kakršen je, prinaša velika tveganja prav za te pravice. Zato je treba zelo, zelo natančno analizirati vse določbe. Komisiji pa še enkrat sporočam nekaj. Naj bodo vaše ocene učinke res ocene učinka. Nikar ne pišete teh ocen učinka tako, da se najprej odločite, kakšen bo rezultat. Mislim, da se je pri tej oceni spet to zgodilo. Naprimer, gospod Stefanek je dejal e, nekaj o spletni registraciji. Ja, tudi meni je to všeč, to je super, to poenostavi marsikomu. Uh, življenje. Vendar pa v tej oceni učinka ni zapisanega prav nič o tem, kako ta postopek uh, v 16. kjer je spletna registracija mogoča, poteka. Kakšni so pogoji, kako se to izvede, kakšne informacije in podatke je treba posredovati. Ni nobenih podatkov o tem. Zapisano je samo, da je v 16 državah to mogoče. In problem, da naj bi bil, če bi to 16. onemogočili z enotnim evropskim postopkom. Ja, ampak to ni noben argument. In podobno je z argumenti, ki Eh, govorijo o minimalnem kapitalu uh, eh, enem evrom. Ampak kakšni so postopki, kakšni so predpisi v teh državah? Tam obstajajo drugi poroki, druge garancije, morda so zahteve še bolj uh, stroge kot v tistih državah, kjer je minimalni kapital in višji. To je treba oceniti in od tega oceni učinka ni. In kaj seveda to pomeni za majhne podjetja in za delavce in njihove pravice v teh majhnim podjetjem? To so vprašanja, ki si jih je treba zastaviti. O tem v ceni učinka ni prav nič in to so zelo, zelo pomembna vprašanja. Če je v neki državi registracija za en evro mogoča, je potem. Uh, postopek za vsa podjetja uh, enaka, ne glede na to, kako so velika. Kako je pa v drugih državah? Ali se s tem ne odpira pot tistim podjetjem, ki se želijo um, registrirati v drugih državah, kjer ni zahteve po udeležbi delovcev, tako kot v Nemčiji, naprimer. In kakšna podjetja so to? To so tista podjetja, ki so velika. To so tista podjetja, ki. znajo s svojimi zvitimi praksami najti možnosti za najbolj ugodne okoliščine, ampak majhnim podjetjem se tega v bistvu ne ponuja, ker ne znajo tega najti. Torej, cela vrsta vprašanj se eh, načenja in odpira s tem in treba jih bo analizirati, tako kot pravi vprašovalka, eh, preden bomo lahko podprli takšno obliko družbe. Veliko, veliko dela nas še čaka, marsikaj bo treba še razčistiti, kakšne posledice bi to lahko prineslo. Hvala. Ah, Takole, eh, prav veliko časa nimamo več, štirje govorniki so še na seznamu, pa komisija bo dobila na koncu besedo, zato prosim, bodite kratki in jedrnati. Potem eh, bomo o tem razpravljali spet februarja, ne pozabite na to, ko bomo obravnavali predloge spremembe. Marija Grappini. Virginie, Catherine in Yuri. Vsak po minuto. Da črkam tri minute, se spun. Um... Hvala lepa. Uh, težko bom v eni minuti povedala vse, kar sem želela povedati, ampak najprej naj povem kolegu, ki pravi, da bi socialisti morali malo spremeniti svoje mišljenje. Glede, jaz sem 25 let uh, delala v industriji, uh, tudi kot eh, zasebnica ustanovila tudi podjetja in zakaj imam zdaj pomisleke. Takoj sem hotela povedati. Jaz dobro vem, kakšne ovire obstajajo, tudi blokade, še zdaj, ko nimamo takšne eh, možnosti. Vem, kako v nekaterih sektorjih težko ustanoviti podjetje. Jaz poznam eh, okoliščine v Romuniji. Tam so res prave velike eh, nepremostljive ovire. Celo odvračilno je ustanoviti v podjetje včasih. In zato veliko ljudi izgublja Eh, zaposlitev. Eh, obstajajo tudi različni primeri, ko so podjetja morale sodelovati, se združevati, izmenjavati skladiščeno blago in potem so propadle in tako naprej. Veliko problemov. Dobro bi bilo, če bi v vseh državah imeli isti postopek, s tem bi stvari poenostavili in to zagotovo lahko podpiram, kot tudi spletno registracijo. Ampak komisija, če nam pridete zdaj predstaviti eno parodijo na, in pravite približno 500 podjetij in ne vem kaj, to je prav smešno. Glejte, tvegane je treba oceniti ne samo v tem trenutku, dolgoročno gledano, videti, kakšna tveganja obstajajo. To je treba zelo natančno analizirati, zelo natančno je treba pregledati, kako stvari lahko izboljšamo. Ta predlog je mogoče zagotovo predvsej izboljšal, ampak te obliki pa niti približno. Hvala, Viržini. Hvala, predsednica. Seveda bo komisija slišala nekatere stvari, ki so že bile povedane, ampak želeli bi povdariti vendarle naslednje. Kar se tiče formalnosti ustanavljanja, e, spletnega ustanavljanja, ne le Estonija, tudi Francija, to moram povedati, namreč v okviru one-stop e, eh, okenca za enotno urejanje, pri nas obstaja obveznost, da je mogoče urediti formalnosti prek spleta. Hkrati to velja za vse vrste gospodarskih družb, torej vse, vse vrste podjetij se lahko ustanovijo prek spleta. In če je predlog tega, eh, namen tega predloga, da konec koncev pridemo vse postopke, da pridemo do vseh postopkov, ki bodo možni prek spleta, je to dober predlog mislim, da, bil, da bi bil to velik in pomemben napredek. Ampak zastavljam si vprašanje, ali je res treba harmonizirati zakonodajo o gospodarskih družbah, da bomo prišli do tega. Namreč o kakšni harmonizaciji govorimo? Videli smo kar nekaj eh, meril, ki zadevajo ta, te supe, SUP-je. Ali bo maksimalna harmonizacija omogočila, da bodo takšne gospodarske družbe eh, uh, zadostile le tem pri, kriterijem, le tem merilom. Pravzaprav bi bilo, dobro, eh, bi bilo dovolj, da bi umaknili vse eh, varnostne mehanizme, ki so si jih zamislili države za to, da zavarujejo svoje, svoje območje ali pa gre za minimalno harmonizacijo, za to, da se olajšajo zadeve eh, prek spleta, pa, medtem ko bodo države članice storile vse, kar počno že tako ali tako, eh, kar se tiče varovanja različnih deležnikov, potem pa gre za minimalno harmonizacijo in pač omogočamo nekoliko lažjo komunikacijo eh, med, med posameznimi postavkami. ampak ne vem, če bi nas to pripeljalo do res do dobrega, pozitivnega rezultata. Potem pa si zastavim še nekaj vprašanj o učinku. Že brez tega supa imamo primere zlorabe ravno na podlagi uporabe različnih gospodarskih družb oziroma podjetij. Tu mislim predvsem na direktivo o storitvah, imamo primere eh, zlorabe ravno iz naslova direktive o storitvah. Seveda tu govorimo o neodvisnih oziroma samostojnih podjetnikih in tako naprej, ampak vendarle te stvari so problematične eh, tudi kar se tiče napotovanja delavcev, kar se tiče začasnih plačil, eh, potem statusa navideznih, neresničnih samozaposlenih in tako naprej. Te stvari je seveda težko kvantificirati. Lahko tukaj zgolj ugotovimo, da do zlorab prihaja. Torej, ko govorimo o olajšanju dostopa do ustanovitve, pravzaprav to ne bi imelo učinka na uh, prisilno samozaposlovanje. Tudi tu sem nekoliko v dvomih. V Franciji smo omogočili, zelo olajšali dostop do ustanovitve SP-ja. To je seveda omogočilo ureditev situacije, ki se je morda neformalno upravljala oziroma na črno in tako naprej, ampak hkrati se je zelo povečalo število ljudi, ki so prisiljeni, da se registrirajo kot samozaposleni, namesto da bi bili plačani kot redno zaposleni. Ja, slišali smo besede o mladih, ki, želijo, uh, ki se želijo pognati v podjetništvo. Ja, to je že res, ampak sama poznam primere eh, nezaposlenih, brezposelnih med mladimi, ki so morali zelo dolgo tako delati in na mesto pogodbe jim danes ponujajo torej samo zaposlitev. Skratka, za zaključek. Mo želeli bi si tukaj torej manj harmonizacije, moramo se nam čokvarjati tudi z pervertiranimi učinki takih ukrepov. Hvala. Hvala lepa, prosim vas res, da se držite časovne omejitve. Vem, da gre tu za pomembno vprašanje, ampak še enkrat bomo o tem razpravljali brez skrbi. Uh, um, Hvala, bom zelo kratka. Glede prvega dela predstavitev bi rada povedala. Dva odstotka eh, MSP upravitete, da investirajo v tujini. Ali pa obstajajo obstaja kakšne podobnosti med tistimi povedeti, ki to počnejo? Ocena učinka naprej eh, je pokazala, da so pri posvetovanju sodelovali sodelovali določene skupine, pred drugih druge. Mene zanima, kdo je dejansko sodeloval. Mislim, da je to zelo pomembno standardizirati za prihodne. Človeški kapital je tisto, kar je najpomembnejše v podjetju, po mojem. In mislim, da je mogoče socialne pravice. Uh, spoštovati in promovirati tudi v zelo uspešnih podjetjih. Jerži. Hvala lepa, gospa predsednica. En čisto kratek komentar imam. Jaz podpiram ta predlog, vendar pa so nekateri izrazili določene pomisleke glede minimalnega zahtevanega kapitala enega evra. Naj povem, da jaz to podpiram. Mi smo na Češkem bili zelo uspešni. Ko sem bil jaz ministr za pravosodje, smo uh, uvedli uh, minimalni kapital nič evro in videli naenkrat veliko število novih majhnih podjetij. Če ste morali za ustanovitev podjetja zbrati 100 tisoč evrov, to ni bila ustrezna zaščita upnikov. To, bi, to so bili fiktivni zneski, v bistvu so na koncu imeli podjetniki več težav. Jaz razumem sicer vaše pomisleke glede tega minimalnega pragu, ampak če imate višji minimalni zahtevni kapital, to še ne pomeni više stopne zaščite. Raje skušamo najti druge oblike zaščite. Hvala. Čisto na kratko, prosim. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja się chciałem... Hvala lepa, predsednica, gospe in gospodje. Rad bi podprl predhodnika. Tudi mi na Polskem imamo podobne okoliščine. Spostavitev zasebnega podjetja z omejeno odgovornostjo zahteva nekaj več kot 10 tisoč evrov gotovine. Pred nekaj leti je bilo to zniženo na približno 1200 evrov. Pa še vseeno, ti stroški se porabijo pri torej spostavitvi podjetja. Nimamo torej mehanizma, ki bi varoval upnike. Morali bi imeti zelo visok prak ali pa tudi samo en evro. Ni kakšne razlike, ali imamo tisoč evrov ali evro. To ni jamstvo. Vem, že nima časa, vjenc jedno zdanje tylko. Um... Vem, da ni časa, zato samo kratek stavek. Da, spremembe smo uvedli leta 2009. Torej smo pet let imeli čas za praktično preverbo za podjetja v skladu s trgovinskim pravom. Imeli smo torej pravilo glede začetnega kapitala in nismo imeli nobenih težav v teh petih letih. Prav tako nismo opazili kakšnih nepoštenih praks na trgu Mislim, da to enostavno dokazuje, da v modernem gospodarstvu kapital ni tisti, ki jamči poštene prakse na trgu. Drugi faktori so kot kapital. Hvala lepa, Adam, sedaj pa spet komisija. Zavedam se, da nimamo časa. Kratek bom, vendar posejeno želel sem odgovoriti bolj obširno, glede minimalnega kapitala, pa so že to prejšnji govorniki storili, ker so podali enako analizo, kot bi jo podal sam. Naj začnem s tem, da bi ta predlog naj postil izbiro nam in tudi podjetnikom. Ne verjamemo v to, da bi države morale diktirati, kakšen bi naj bil začetni kapital lahko so poljubne številke. Te pa ne verjamemo. Verjamemo pa točno v to, kar so dejali predhodniki, da so drugi elementi, ki prispevajo k uspešnosti podjetij. Ta en evro, s tem lahko začnete, ni pa potrebno. Veliko podjetij, kot je Združeno kraljestvo in Francija, še prav posebno v Franciji, začnejo z več, če je to dovoljeno. Torej, ne gre za to, da mora biti en evro, lahko je, ni pa nujno. Za začetna podjetja je to zelo pomembno, če govorimo o likvidnosti dostopa do sredstev, ne pa, da bi podjetja morala imeti določeno raven začetnega kapitala, 65 tisoč evrov, naprimer. Ne, to ni to. Zaščita upnikov je zaščita, ki je v tem predlogu. Gre za solventnost, in gre za to, da pogledate, koliko sredstev boste imeli. Če jih nimate dovolj, boste odgovorni. Zelo veliko zaščita je v tej direktivi v ta namen. Potem pa zelo nakratko o treh drugih temah, kar se ocene učinka tiče kritike. Po smernicah bi, te, bi morala ta ocena imeti 30 strani. Želim pa seveda nagraditi tistega, ki bo to zmogel v 30 straneh, glede vseh teh zadev upnike in tako dalje. Veliko je že bilo analiz, vendar pa na 30 straneh nismo mogli analizirati vseh pravnih sistemov v vseh državah članicah. Potrudili smo se, če mislite, da to ni dovolj, potem se seveda moramo o tem pogovarjati tu. Kar se tiče vprašanj v različnih pravilih, da, točno to je to, podjetja, delujejo na skupnem trgu, jih priznamo kot podjetje, moramo priznati tudi ta pravila. Strinjam se, morda je čezmejno identifikacijo nekaj težav. In tukaj je komisija lahko opozorila, ni mogla opozoriti na novo zakonodajo, ki je vstopila v veljavo, ker je še takrat ni bilo, nedavno je vstopila, sedaj pa lahko. In morda bi to lahko bila pot naprej, glede te uredbe o elektronski identifikaciji, kar se tiče čezmejnega poslovanja. In potem še zadnja točka, glede posvetovanja. Posvetovanja, ki smo jih opravili, so bila spletna, tako kot tudi druga. Spletna posvetovanja so eno najboljših orodij, ker so odprta za vse. In to je bilo odprto za vse podjetja in tudi za sindikate. In sindikati so sodelovali pri tej spletni predstavitvi, pri spletnih posvetovanjih. To ni idealno urodje, zato se veselimo sodelovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi, če je morda, morda kdo menil, da ni imel dovolj priložnosti v spletnih posvetovanjih. Nismo dobili ravno veliko odgovorov, vendar pa tako lahko skušamo vsaj okusiti in poskusiti izvedeti, kaj se dogaja. Več posvetovanj, da to mislim, da bo potrebno zagotoviti. Marlin. Hvala lepa. Mislim, da je to bila zelo plodna razprava. Mislim, da se vsi strinjamo, da želimo spodbujati razvoj podjetij. Ne strinjamo pa se, kako razprava sedaj temelji samo na tem kapitala enega evra, vendar pa to ni to, na kar se moramo osredotočati. Mislim, da se moramo strinjati, glede na česa, glede česar se vsi strinjamo, najti pot, da bomo na varen način upnikom, delavcem, investitorjem omogočili čezmejno poslovanje podjetja. In to mislim, da je tudi področje uporabe komisije, to cenim. Torej, najdemo način, da ne bo nihče prizadet. Pripravljena sem prisluhniti poročevalcem v senci, odprta sem za najboljšo pot naprej, da bi to zagotovili. Hvala lepa. Hvala lepa. Do 16. decembra boste pripravili poročilo. Hvala lepa za to in za vaše upravljeno delo. Dobro je, da smo imeli tako zanimivo razpravo glede podjetij, ki poslujejo na evropskem trgu. Tako, sedaj pa vzpostavitev Evropske platforme za ukrepitev sodelovanja pri, preč, pri preprečevanju in odvračanju dela na črno. Denis Dion dobi besedo, prosim. Hvala lepa. Skušal bom biti zelo kratek. Mislim, da je delo na črno nekaj takega kot korupcija. Ko se začne, je težko, da bi druga podjetja se vzdržala in ne sodelovala pri tem. Kaj ti to prinaša določene prednosti, če tako želite, če plačujete svoje delovce manj. Torej, tendenca je, da se širi. In veliko predstavnikov MSP-jev pravi, da se želijo boriti proti delu na črno, vendar pa bi to morali potem storiti tudi konkurenti. Zelo pomembno je torej, da se združimo. Malo tišine, prosim. Če bi torej skupaj skušali se boriti proti delu na črno. Predlog komisije za Evropsko platformo kjer bi združili vse inšpekcijske službe, ki se v državah članicah ukvarjajo s tem vprašanjem, je zelo dober. Imam pa kar nekaj pripomp, na kratko, kaj ti poročilo ste si tako ali tako že prebrali, veliko bolj me zanima vaš odziv. Prvič, glede na politični pomen, mislim, da bi resnično morali izpostaviti, da je to samo en izmed ukrepov, ki jih lahko sprememo proti delu na črno. In taka platforma, kjer bi bile združene inšpekcijske službe, ne pomeni, da ne bo potrebno popraviti tudi zakonodaje, ki se še lahko zlorablja. In tudi komisija tako meni, rad pa bi vseeno potrditev strani komisije, da je za komisijo to del širšega svežnja boja proti delu na črno. Drugič. Spet, glede na politični pomen te teme, bi Evropski parlament moral biti neposredno vključen in zato sem podal predlog, da bi imeli predstavnika Evropskega parlamenta, ki bi sodeloval pri pripravi tej platforme. Potem želimo tudi letna poročila komisije, kako platforma deluje in ker je parlament zavezan temu, če ugotovimo, da platforma ne deluje tako dobro, kot upamo, da bo, moramo imeti možnost vplivanja na sestavo, strukturo. Ta letna poročila naj ne bodo rutinska, potrebno si je dejansko kritično gledati, kako se skupaj deluje v praksi, kar se področja tiče, ne vem, zakaj je vključeno delo na črno, potem samo zaposlitev, ki je samo navidezna, ne pa tudi druge oblike neprijavljenega dela. Torej, naprimer, če imate delavca prijavljenega za nekaj ur, v bistvu potem ta delavec dela veliko dlje. Platforma bi morala torej si ogledati tudi te tipe napačno prijavljenega dela, tako bom to imenoval. To bi potem dodali temu področju uporabe. In več povdarka bi dal tudi operativnim dejavnostim. Tudi na področju pravosodja in notranjih zadev smo v 90-ih imeli veliko razprav na to temo, bil sem del tega postopka. Veliko smo bili na sestankih, veliko smo se pogovarjali, vendar pa to sedaj ni čas za samo besede. Sodelovanje se mora osredotočati, po mojem mnenju, na to, kako bi te inšpekcijske službe lahko sodelovale pri posameznih primerjih. Torej, operativno sodelovanje je zelo pomembno. Veliko bolj kot informacijske kampanje, kajti, če pride predlog iz Bruslja, po informacijskih kampanjah, mislim, da je socialnimi partnerji veliko bolj učinkovito, če države, članice vsaki od svojih držav razvijajo svoje informacijske kampanje. In še zadnja točka. Vključevanje socialnih partnerjev v delo platforme je v predlogu komisije na nacionalni ravni rezervirano za tiste primere, kjer imajo socialni partnerji svojo vlogo pri izvrševanju, vendar pa primarna odgovornost socialnih partnerjev v vseh državah članicah je, da se izognejo temu Reko bolje je, če sindikati in organizacije delavcev zagotovijo, da se v praksi to neprijavljeno delo ali napačno prijavljeno delo sploh ne pojavi. Partneri morajo biti vedno vključeni vsaj na nacionalni ravni v pripravo dela platforme. To so glavni elementi mojega poročila. Gospa predsednica, veselim se sodelovanja s poročalci v Senci in veselim se njihovega odziva. Hvala. Hvala lepa. Štefanec, prosim. Naj izpostavim nekaj točk. Boriti se moramo proti neprijavljenemu delu, to je resno vprašanje, vendar pa moram reči, da je najboljši način za to prava socialna in davčna politika, ki je v pristojnosti držav članic. Ne smemo te pristojnosti nadomestiti z nekim premikom pristojnosti na evropsko raven. Naj to izpostavim, kaj ti govorimo o platformi, lahko pa bi to pomenilo tudi spremembo pristojnosti. Ta platforma je pobuda za širjenje informacij in najboljših praks, to bi lahko bilo v pomoč, vendar pa je odgovornost držav članic na tem področju jasna in upam, da ne bo spremenjena. Naj vas obvestim, da sem ugotovil tudi to, da že imamo obrazloženo mnenje nekaterih držav članic o tej platformi, kjer je izpostavljeno, da ni dovolj jasnih podatkom glede povezave o delovanju platforme in zmaševanju neprijavljenega dela. Prav tako je nekaj pomislekov glede proračunskih obvez. Tu bi našlo za nekaj več kot 200 milijonov. Hvala. In Marija Guartini. Guartini. Eh, vreau de la bun început să mulțumesc eh, grupului SD. Hvala lepa. Odboru IMCO in S in D da ste mi izkazali zaupanje, da sem lahko poročevalka v senci. Hvala lepa, dobro smo sodelovali in sedaj seveda skušamo najti rešitve, kako vse skupaj še izboljšati. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu De Jong, Gu, sprejel je moje predloge po pogovorih, torej to so naši predloge SND in želeli bi si torej letno poročilo o platformi in tudi vključevanje parlamenta. Ta platforma bo, po mojem mnenju, vzpostavila povezavo med vsemi državami članicami. To je pomembno, ta platforma mora biti obvezojoča, ne sme biti prostovoljna. Nekateri želijo sodelovati, drugi ne. Ne, potem cilja dosegli ne bomo. In prek povezovanja teh 28 držav v platformi, in to sem še enkrat izpostavila, je zelo pomembno, mora biti vključeno to tudi Evropski parlament in socialni partnerji. Tako bi lahko resnično prispevali k zmanjševanju dela na črno. Čisto izginjeno seveda ne bo. Lahko pa si izmenjujemo tudi najboljše prakse. Upam, da boste podprli predloge, ki sem jih podala v odboru. Moram pa reči, da je potrebno postoriti še kar nekaj stvari. Poročevalcu sem to navedla. Nekaj zadev ni natančnih v takem dokumentu. Mislim, da ne smemo pisati na primer morda. To se potem lahko različno razlaga. Hvala lepa torej še enkrat in upam, da bo platforma resnično zaživela. E Hvala lepo, imeno je KR. Počasa sence ni, imam pa njegove zapiske. Podpiramo načelo platforme in osredotočanje na izvajanje in izvrševanje in tudi cilj boj proti neprijavljenemu delu in premalo prijavljenemu delu. To načelo podpiramo skrbi pa nas obvezojoča udeležba glede na pristojnosti držav članic na tem področju. Torej, to je občutljivo vprašanje poročevalcev SNCKR glede pristojnosti držav članic. Seveda, to je dobro za davkoplačevalca, to moramo ceniti. Tega ni, če delo ni prijavljeno, vendar pa morajo države članice biti sposobne same odločati, kateri katere operacije se izvajajo v tem na sorazmeren način. Hitra, učinkovita izmenjava podatkov je pomembna. Nasplošno podpiramo najboljše prakse pri izmenjavi podatkov pri davčnih vprašanjih, vendar pa tukaj obstajajo tudi nekatera občutljiva vprašanja. Ker načela zaščite podatkov, še prav posebno, kar se tiče financ posameznika, so občutljiva stvar in moramo to ukviriti v širšo razpravo o varstvu podatkov. Prav tako pa moramo vedeti, da izmenjava podatkov je lahko zelo draga. To moramo torej storiti na sorazmeren način, ki je sorazmeren številom kršitev, še prav posebno, če gre za čezmejno raven. Tukaj bomo pripravili nekaj predlogov sprememb. Gospa Kalas Alde. Uh, uh Hvala lepa v imenu gospe Tornes predstavljam Alde, tako da bom kar prebrala to, kar mi je pripravila. Opravičuje se, da je ni tukaj, je tudi podpredsednica v odboru za zaposlovanje in ne more spremljati razprav v obeh odborih. Radi bi se zahvalili poročevalcu za pripravo tega poročila. Nasplošno podpiramo zamisel po novi platformi tukaj vključujemo organe socialne varnosti, davčne organe, inšpekcije. Pripričani smo, da bomo na ta način izboljšali delo proti neprijavljenemu delu. Platforma nam bo pomagala krepiti sodelovanje in bo dovoljevala državam članicam, da se učijo druga od druge. Moramo pa izpostaviti, da mora platforma upoštevati že obstoječe oblike in ne podvojevati dela. Platforma mora nadalje spoštovati različne modele trga delovne sile po državah članicah. Zato menimo, da bi države članice morale biti sposobne odločati o vključevanju v posamezne dejavnosti. Hvala lepa. Madam and, uh, Catherine, hvala lepa, gospa predsednica, to je zelo pomembno področje. Zamisel po izmenjavi najboljših praks je zelo pomembna. To je neprijavljeno delo. Je za 7 do 16 odstotkov, to je ocena, to je torej zelo veliko denarja. Bodimo pošteni, ljudje se izogibajo zaradi finančnih dobičkov gre za davke, gre za socialne prispevke, ki bi jih vsi morali plačevati. Sedaj, ko je javni proračun pod pritiskom, pa je seveda to področje, kjer ima vsaka država članica svojo pristojnost, vendar pa če bi to nekako organizirano na evropski ravni širili pra najboljše prakse, bi to bilo dobro. To ni novo področje preiskav, to se dogaja že desetletja komisija pripravlja predloge in o tem vprašanju smo se torej tudi v odboru že pogovarjali o izvrševanju zelo dolgo. To je tudi še eno področje, ki je zelo pomembno. Izvrševanje pravil torej. To je nekaj, kar moramo podpreti in splošno načelo razširjena najboljših praks mora odbor tudi podpreti. Hvala. Denis, would you like to come back on those points? Thank Denis, prosim. Hvala za poročilo. Ja, Hvala lepa, predsednica. Mislim, da sem lahko kratek. Popolnoma se strinjam, da je potrebno spoštovati nacionalne pristojnosti. Ne razumite me napak. Tudi komisija, ko je podala ta predlog, je bila previdna in spoštuje pristojnosti. Vendar pa nekaj točk je pa takih, da moram reči, da se ne strinjam, da bi vse skupaj bilo na celotni črti prostovoljno. Če imamo točke za stik po državah članicah in nekatere države rečejo, mi pa ne bomo sodelovali, potem seveda ne bomo razrešili sodelovanja na praktični ravni med državami članicami, ki je tako pomembno. Komisija se bo sedaj tega lotila, tako slišim, strani inšpekcijskih organov na nizozemskem pravijo, da je težko zagotoviti sodelovanje, moramo to storiti na dvostranski ravni, ugotoviti, kdo je odgovoren, v praksi pa potem seveda vedno naletimo na napačno osebo. To ni učinkovito in imajo zločinci konkurenčno prednost, kajti ravno ti pridobijo, če imamo delo na črno. Torej je v splošnem evropskem interesu, da bi imeli vsaj minimalno sodelovanje in tukaj potrebujemo enotno točko za stike in nek način sodelovanja. Bomo pa imeli še nadaljne razprave med poročevalci v senci na to točko, vendar pa nekje vmes med polno obvezujočim sistemom in polno prostovoljnim sistemom, tu nekje moramo najti rešitev. Kar se tiče stroškovne učinkovitosti, pa bom z veseljem v poročilo vključil nekatere pripombe, ko smo slišali splošne pomisleke glede celotnega proračuna Evropske komisije. To je nekako potrebno podpreti. Veselim se predlogov sprememb in nadaljnih razprav. Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo. Zadnja točka na dnevnem redu pa je komisija. Gert Heinen je prišel tudi danes še glede nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano. Pa tudi gospa Rebinder je tukaj. Hvala lepa, da ste se vrnila. Poročevalec mi je poslal zelo pozno zvečer elektronsko sporočilo, da se mora z letalom vrniti na Polsko. Da je to bila sprememba v zadnjem trenutku in me je uljudno prosil, da spoštovani gospe Rebinder pove, da bo odgovorom na vprašanja pozorno prisluhnil prek interneta in da je tudi njegov parlamentarni sodelovec v dvorani in si bo skrbno beležil pripombe pri tej razpravi za prihodne, če se zgodi kaj takega in če želite, da se opravičite, da se jaz opravičim vašem imenu, bom to storila, mi sporočite. Tako sedaj pa kar komisija, prosim. So, Hvala lepa, da se vrnem na vprašanje, ki jih je bilo kar nekaj včeraj. Poskušala bom na njih odgovoriti po vrstnem redu najprej poročevalec, omenjal je faktor strahu in spraševal je, kako je komisija nameravala rešiti to vprašanje. Prav tako je povpraševal, kako lahko prostovne skeme rešijo ta faktor strahu. Mislim, da sem na kratko v svojem uvodu že omenila, da je ta element strahu resnično ključno vprašanje, ki je sama srčika težave izvajanja, kot smo to prepoznali. Pri nepoštenih trgovinskih praksah imamo običajno dolge, dolgoročne pogodbene obveznosti, kjer je ena od strank zelo odvisna od te pogodbene obveznosti, da bi se nadaljevala. V takšnih okoliščinah je pač običajno, da šipkejša stran morda ima pomisleke navezovanja na to pogodbo. In slišali smo, da smo že imeli zreno knjigo o nepoštenih trgovinskih praksah, ki je že izpostavila to vprašanje, ko smo potem šli na posvetovanje in odgovore, ki smo jih dobili. Kar se tiče težav s prostovoljnimi schemami, vse nekaterimi, je točno ta. Da namreč to pomeni težave za radi tega, ker običajno nimamo podlage za verodostojno možnost zaupnosti in spoštovanja postopka izvajanja. Mislimo, da je še prav posebno pomembno to, da v postopkih izvrševanja zmoremo zagotoviti zaupnost. Imamo tudi rešitve, kjer lahko organi, kdorkoli se ukvarja s to pritožbo, tudi neuradno začnejo s preiskavami in to potem seveda zaščiti tisto šipkejšo stranko, ki je želela izvesti ta postopek in je upozorila organ. Potem komisija zahteva držav članic, da si to ogledajo, sporočilo. Potem gospa Sehnalova spraševala je, kako bomo obravnavali vprašanje, da se kmete niso pridružili pobudi in da je sodelovanje MSP-jev omejeno, torej nekaj skepticizma, kar se tiče prostovoljne narave pobude. Da, res. To je pomankljivost pobude dobavne verige, da kmetje niso del tega, to sem včeraj omenila in to je povezano z mehanizom, mehanizmom izvrševanja po vsej EU, še vedno menimo, da lahko. To popravimo, da se bodo kmetje tudi pridružili prostovoljni schemi, kajti na nacionalni ravni vidimo, da se to že dogaja. Udeležba MSP-jev je tudi pomembna in to nas skrbi, da jih ni v tej schemi dobavne verige. Morate biti del pobude zato da imate možnost neposredno pridobiti zaradi te scheme. Mislim, da je potrebno podariti tudi, da tudi posredno MSP lahko pridobijo in sicer tako, da če potem velika podjetja so v pobudi bane verige in to potem tudi izvajajo, bi to moralo imeti učinek na prakse, torej tudi posredni učinek na MSP-je. Kljub vsemu pa je to eno od vprašanj, ki si ga bomo podrobno ogledali v oceni, ki jo bomo pripravili naslednje leto. In to sem že omenila včeraj. Potem smo imeli tudi vprašanje marš trgovcev vplivi na potrošnika. Komisija je ustvarila observatori za nadzor cen živil v Evropi, ki bi lahko zagotovili preglednost glede tega, kaj se dogaja. Vendar pa v bistvu ne skušamo meriti marš. V bistvu skušamo ugotoviti, kako se razvijajo cene v dobavni verigi. Nimamo pa popolnih podatkov na to temo. Menim pa, da so ti podatki do določene mere glede marš na voljo. Torej, nepoštene trgovinske prakse in posledice za potrošnika. To je težko meriti in to torej ni glavni namen te pobude za nepoštene trgovinske prakse. Gotovo pa seveda računamo tudi na to, da bodo potrošniki pridobili zaradi dobro delujoče dobone verige. Gospod Rošfor je govoril o različnih pristopih eh, v zvezi z OTP-ji, eh, z posredniki. ki naj bi zagotavljali eh, praktične vidike delovanja. To je verjetno dober pristop, ki ga ponekod uporabljajo po nekaterih državah, ampak mi menimo, da so možni različni pristopi. Mislim, da v Franciji obstaja ta sistem medijacije in do neke mere menda tudi v Združenem kraljestvu. Seveda, številni sistemi so lahko, lahko delujejo, ampak kar je pomembno tukaj, kar je bistveno, je, da so ta orodja usmerjena res k iskanju rešitev, čim bolj prožnih in učinkovitih rešitev. To je lahko tudi razlog za to, da imamo različne kombinacije prostovoljnih schem prostovoljnih pobud in zakon, zakonskih zakonodajnih pobud, ko se želi zagotoviti, da če je možno težave rešiti prožno, ne eh, problematično, je to seveda najboljši način za vsak, za reševanje vsakega, eh, vsake nepoštine, nepoštene trgovinske prakse. Mislim, da je gospod Rafors spraševal tudi o spraševal tudi eh, o seznamu, eh, prosil za seznam nepoštenih trgovinskih praks. Nekatere države članice so se pač odločile za ta pristop, ne pa za prostop, ki ga eh, je pobuda označila kot pozitiven pristop. In mislim, da je, mislim pa, da je tu najpomembnejše, da nam stvari omogočajo nekaj prožnosti, kajti zelo toge rešitve, konec koncev, torej zelo tok eh, eh, črni seznam ne bi bil najboljša rešitev, kajti lahko bi, čeprav bi skušal biti podroben, bi lahko vendarle koga izključil oziroma izključil kakšne prakse, ki jih odkrivamo, se gre za področje, ki se vse čas razvija. In končno, zastavljeno je bilo vprašanje gospoda Danteja o zadevah v zvezi z zasebnimi oznakami, ali naj tudi to eh, bo pokrito z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Torej, seveda, mi spremljamo to področje, ugotavljamo, kaj se dogaja v zvezi s tem, eh, kajti dejansko je to eh, zelo naraslo v zadnjih letih. bi pa je pa to seveda povezano z obdobji, ko se je zmanjšala poraba na splošno in prihajalo je do eh, zlorabe zaupnih eh, podatkov z strani proizvajalcev določenih blagovnih znamk, kjer se je govorilo o tem, da gre za nepoštene prakse in seveda takšne prakse se odražajo tudi. Ne, nasprotno, najboljše prakse seveda govorijo o tem, da naj se ne bi uporabljalo zaupnih oziroma naj se ne bi zlorabljalo zaupnih podatkov. Kar se tiče teh zasebnih torej oznak, Moram povedati, da je komisija pred kratkim izpeljala obširno raziskavo na področju preskrbe, verige preskrbe s hrano in, in na to področje smo zelo podrobno pogledali, se gre za pomembne zadeve. Upam, da sem na ta način odgovorila na vsa vprašanja od očiraj in najlepša hvala za to priložnost, ki ste mi jo dali da to storim. Sveda, če so pa še kakšno vprašanja, z veseljem odgovorim na nje. Olga, izvoli. Povedi, eh, hibilo mi je tam. Hvala, res najlepša hvala za te odgovore. Vprašala sem še nekaj včeraj, namreč o notranjem trgu ali so tu kakšni, kakšne multinacionalke, ki lahko izvajajo neke druge prakse, različne prakse po različnih državah. To bi me zanimalo. Hvala. Hvala, da ste me spomnili na to. Res jaz pozabila sem odgovoriti. Kar je bistveno za nas, ko to gledamo stališča notranjega trga. To je tako vprašanje, kot sem že včeraj omenila. Številne nepoštene trgovinske prakse se pojavljajo na lokalni ravni. To seveda eh, je potem pokrito z zakonodajo držav članic, ampak mi pa se zelo dobro zavedamo, da lahko prihaja do nekaterih vprašanj, ko bi potrebovali določeno koordinacijo, če so eh, rešitve na, drža, na ravni držav članic, da bi prišla, prišlo do koordinacije med državami članicami. Ampak dejansko slika tukaj je zelo fragmentirana. Kar je pa tu res pomembno, je, da nimamo nekih vrzeli v zakonodajah med državami to je tisto, s čimer se moramo poigrati. In to zagotovo je področje, eh, kjer smo imeli torej vprašanja tudi v zvezi z forumskim nakupovanjem. O tem, s tem smo se že ukvarjali in bomo to počeli še naprej. Torej vsekakor fragmentacija obstaja, to je vprašanje. Hkrati pa se morda zdi nekoliko preostro, da bi stvari preprosto harmonizirali. Mislimo, da moramo spodbujati neko skupno razumevanje tistih praks, ki, s katerimi se moramo ukvarjati, in potem je še ena druga zadeva, namreč zagotoviti moramo sodelovanje med državami članicami in hkrati zagotoviti, da sistemi ne dopuščajo nekih popolnih vrzeli. Um, Hvala lepa, da ste prišli sem in odgovorili na ta vprašanja. Žal mi je, da ni več kolegov še tukaj. Govorili smo tudi o prostovoljnih pristopih in obveznih pristopih in eh, to je področje, ki postaja vedno bolj pomembno in zanimivo. Tu si želimo seveda priti do nekih ukrepov. Govorili smo prisili do izvajanja. Ampak, če prav razumem, ste vi odgovorni tudi za visoko, eh, skupino na visoki ravni, za prodajo na eh, široko, za veleprodajo. Zanimalo bi me torej, ali lahko nekaj več o tem poveste. torej o prodaji nam drobno. Kar nekaj eh, pogovorov je bilo že tukaj v parlamentu z organizacijami na tem področju. Včeraj smo se pogovarjali z eh, nekaterimi predstavniki tudi v zvezi z kmetijstvom. Torej, to bi me zanimalo, kako je s tem pri vas. Hvala. Ja, res je oblikovali smo to stop uh, uh, uh, skupino na visoki ravni za malo prodajo na začetku leta 2013 je bila sprejeta ustrezna zakonodaja, tudi v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami, ampak do sedaj ta skupina za malo prodajo se ni ukvarjala z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Saj gre tu za specifične časovnice, sporočilo komisije je išlo julija, zdaj se ukvarjamo torej s tem, zato da bi ocenili, kako je z prostovoljnimi schemami, kako te delujejo, pogovarjamo se z državami članicami in zato to ni bilo ključno vprašanje skupine za malo prodajo. Zdaj pa, če grem malo ven iz tega, o čemer se danes pogovarjamo, namreč bistveni izzivi za to skupino eh, na visoki ravni za malo prodajo uh, so po eni strani pregled velikih strukturnih sprememb v sektorju, namreč kako se lahko prilagodimo digitalnim spremembam, hkrati pa neka povezava s težavami, s katerimi se soočajo MSP-ji. Torej, to res ni bilo ključno vprašanje na dnevnem redu te skupine. Ena od razlag za to pa je zagotovo časovnica. V tem trenutku smo v fazi, ko res skušamo ugotoviti, kako se razvijajo prostovoljne scheme, kako to poteka na evropski ravni kako se razvijajo na nacionalni ravni, tudi to, kako, kakšen je nacionalni zakonodajni odziv, kako ta deluje v zvezi s, tem, z prostovoljnimi schemami. Torej, zdaj res ni pravi čas, da bi se s tem ukvarjali. Najprej moramo stvari opraviti tisto, kar smo začeli in peljali letos, potem pa bomo znova ocenili, kakšno je stanje v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Thank you. Thank you very much. I'm sure that the members will have a lot more questions. Hvala lepa, zagotovo bomo v prihodnje še imeli nekatera vprašanja, ko bo poročilo oblikovano. Torej res najlepša hvala za vaše odgovore. Hvala. have to officially say that the next Naj torej povem, da bo naslednja seja ob 9. v sredo 21. januarja. Hvala in nasvidenje.